Kačmareka, ki mu dajem besedo za eno minuto. Panje, panje Šovinčov. Gospod eh, predsedajoči, gospe in gospodje, glasoval sem za resolucijo o evropski strategiji za podonavje. Evropska unija potrebuje takšno strategijo in mislim, da bo ta v korist eh, nadaljevanju procesa eh, širitve in vključitve prebivalcev Podonavja v eh, evropske napore. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod Kačmarek. Naslednji je gospod Poselt. Eno minuto imate na voljo. Gospod predsedujoči, pozdravljam strategijo za podonavje. Na ta način bo ustanoviteljica Evropske unije, kot je naprimer Nemčija, bolj povezana z dvema najnovejšima članicama Romunijo in, podo, in Bolgarsko, Bolgarijo. Povezuje pa tudi te države z kandidatko Hrvaško in morebitno prihodnjo kandidatko Srbijo, pa tudi Eh, Črnogoro in nekatere druge, ki pravzaprav zgodovinsko in zemljepisno, čeprav niso neposredno na Donavi, spadajo evr v Evropo. Mislim pa, da smo Bavarsko uh, na nek način pozabili. Bavarska je zlasti zainteresirana za podonovsko strategijo in mislim, da je prav, da Evropska unija še naprej dela na tem. Grazie, diamo... Hvala lepa, kolega. Zdaj pa predamo besedo gospodu Hananu za eno minuto. You, Hvala, gospod predsedujoči. Ponovno smo priča temu, kako Evropska unija poudarja formo nad uh, vsebino. Pravkar smo izglasovali celo vrsto resolucij, s katerimi kršitev človekovih pravic na kitajskem obsojamo. Kaj pa delamo v svetu? Izoliramo Tajvan, v načelu prodajamo orožje komunističnemu režimu v Pekingu, z njimi kolaboriramo, ko gre za onemogočanje ameriškega sistema GPS. Torej, Na ta način je naša politika pravzaprav postala neke vrste vodilno načelo. Verjamemo v človekove pravice, potem pa sodelujemo z Hamasom oziroma ga posredno podpiramo in tako naprej. Pa še vedno se prepričujemo, da smo mi na pravi strani, ker lahko beremo to resolucijo o človekovih pravicah. Lady Ashton naj gre v Kubo, naj gre eh, v Iran in jim pove, da njihova demokracija eh, je piškava in nič vredna. Predsedujoči, na koncu naj čestitam prebivalcem Massachusettsa, ki so se uh, zoprstavili pretirani obdavčitvi v ZDA in politiki, uh, ki je revolucionarna, namreč da brez ljudske podpore uh, lahko samo nekateri povečajo davke. Eno tretjino več ste govorili, kako ste imeli na voljo. Piotrovski. Gospod Piotrovski. Nonče. Ga ni v dvorani. Gospod predsedujoči, zadovoljen sem, ker je Evropski parlament sprejel resolucijo v zvezi z napadi na verske manjšine. Poslanke in poslanci obsojamo napad na krščanske manjšine po vsem svetu. In mislim, da bi bili morali sprejeti tudi dva predloga sprememb moje politične skupine, ki se distancira od sodbe Evropskega sodišča v zvezi z razpelom. Ne smemo pozabiti, kako pomembno je krščanstvo za našo kulturo in za našo zgodovino. Razvijati in varovati moramo takšna načela, tako v Evropi kot po svetu. Dragi kolega, dovolil sem vam, da spregovorite, pa čeprav ne bi imeli pravice do tega, kaj ti obrazložitve glasov so dovoljene in sprejemljive samo v zvezi s uh, strategijo za podonovnje, ne pa nasplošno o uh, eh, nojnih resolucijah. Vsekakor ste spregovorili, ampak to sem želel izpostaviti za naslednje priložnosti. Tukaj ne, nimamo nikakršnih možnosti obrazlože, obrazložitve glasov, kar zadeva nojnih resolucij nujne resolucije. Naj povem še enkrat, torej obrazložitev glasov je sprejemljiva samo v zvezi s strategijo o podonerju. Prosil je za besedo gospod Črneški. Gospod predsedojoči, gospe in gospodje, želel bi govoriti o diskriminaciji Eh, kristijanov v Afriki in Aziji. Ampak seveda bom govoril še o nečem, kar je tudi pomembno, namreč o strategiji za Podonavje. Podonavje je drugo največje povodje v Evropi za uh, tistim, ki uh, se osredotoča na Volgo. In zaradi tega moramo pokazati našo skrb za Podonavje in za države v tej regiji, ki so se znašle v globoki krizi, med njimi tudi države članice Evropske unije. Zato potrebujemo več solidarnosti z temi državami. Hvala. Hvala lepa in zdaj zaključujemo za gospodom Liberackim. Hvala, gospod predsedojoči. Glasoval sem za resolucijo o strategiji za Podonavje. In sicer zakaj? Zato, ker je to dokaz, da smo odprti do določenih regij, ki imajo nekaj skupnega, kot naprimer dolgo Donavo, ki jih povezuje. To velja tudi za predlog spremembe skupine ECR, torej konservativcev in reformistov. Na ta način, če bi ta predlog spremembe bil uh, sprejet, bi bila ta resolucija bolj jasna in očitna. Tudi druge regije, recimo po odrje, bi zaslužile našo uh, pozornost. Hvala lepa, gospod Liberalski, zdaj predam besedo gospodu Mecarusu. Okay. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Hotel sem nekaj reči v zvezi z Kitajsko povedati, zakaj sem glasoval za. Od, just... Ne, sem že razložil, ni mogoče dajati izjav oziroma obrazložiti svoje glasove v zvezi z resolucijami, eh, nujnimi resolucijami. Eh, obrazložitve glasov so sprejemljive samo v zvezi z strategijo za podonavjo. Pošče sem, ampak eh, to je pravilo. Ni drugih eh, prošen za besedo in torej s tem zapisnik eh, današnjega zasedanja bo predložen v odobritev parlamentu parlamentu v naslednjem delnem zasedanju, če no, dru, ni drugih pripomb, bomo resolucije posredovali naslovnikom in s tem eh, zaključujem eh, plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Hvala.